Namreč vprašanje za ustni odgovor v zvezi s sedanjim upravljanjem sektorja sladkorja. Debate mit da, mit den Wortmeldungen der Verfasser. In uh, razpravo začenjamo z avtori. Prva je na seznamu gospa Jana Kodakis komisarka redingova vsakič ko vas komisijo to sprašujemo vedno dobimo isti odgovor rečete nam ni problemov vendar pa rafinerije sladkorja v celi Evropi proizvajajo pod zmožnostmi. Tovarne zapirajo vrata za več dni v tednu, in to seveda pomeni, da se delovna mesta izgubljajo. Komisija nam je tudi pokazala kopijo pisma francoskega rafinerista, ki pravi, da bi moral sistem ostati kakršen je, čeprav ne ustreza realnemu stanju. No, Eh, niste nam pa povedali, da, da je lastnik rafinerije proizvajalec. Pese. No, rekli ste nam, da gre za britanski problem. Ampak 62 članov eh, poslancev iz 11 držav članic je pisalo komisarju za kmetijstvo in prosilo za um, to, da se spremeni režim sladkorja. Delovna mesta so ogrožena ne le v. Uh, Eh, Združenem kraljestvu, ampak v celi Evropi, posebej na portugalskem, v Romuniji in Bolgariji. Veste, da obstaja problem. Mi vemo, da obstaja problem. In ukrepati moramo sedaj, zato da bomo v tej industriji ustvarili enake pogoje za vse. Komisarka, niste pristojna za kmetijstvo, ampak za državljane. Naša naloga je, da ščitimo državljane tiste, katerih delovna mesta so ogrožena in tiste, ki plačujejo vsak dan več v trgovini. 64 odstotkov več znaša cena sladkorja v Združenem kraljestvu kot v drugi po svetu. Torej, poglejte si zaloge in to popravite. Če ne boste ukrepali, boste razočarali ljudi, katerim služite, Evropa pa bo izgubila sladkorsko industrijo. Hvala lepa, gospod Lion George, kot uh, soavtor. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Upal sem, da bo danes tukaj um, komisar za kmetijstvo, vendar mislim, da boste tudi vi dobro odgovorili. Torej, Osredotočamo se na upravljanje sektorja sladkorja v skladu z reformami iz leta 2006. Po besedah naših proizvajalcev sladkorja pravijo, da je izvoz eh, iz 3,5 milijonov iz država KP neuspešen. Važa se tudi iz eh, Brazilije in druge, zato da se nadomesti pomankanje. Hkrati se višajo stroški v tovarnah, tako da naši proizvajalci niso več konkurenčni. Torej, če se bo še več surovin uvažalo, bodo naše podjetja morala zapriti vrata. Torej, zahtevamo enakopravno konkurenčnost, enake pogoje za vse in da preprečite nadaljevanje teh dogodkov. Komisija je napovedala 3,5 milijonov ton voza in to moramo pripričati tudi iz Brazilije in pa tudi iz AKP-ja. Hkrati pravite tudi, da je napaka na sektorju Trsa torej, in da je to pravi vzrok za probleme. Vprašanje je torej, kdo ima prav in kaj je treba storiti. Torej, po mojem mnenju ni dvoma, da je problem v sektorju sladkorja in rad bi slišal, kako boste ukrepali, da boste zagotovili enake pogoje tako za sladkorno peso, kot za sladkorni trs oziroma predelovalce obojega. Hvala. Gospod avtor, ko Jana Kodakis bi vprašal, če sprejmete dve vprašanji kolegov, ki sem jih prejel šele sedaj, ki pa so namenjeni vam. Ste, se strinjate z dvema vprašanjima? Če se, dajem besedo gospodu Klodu Morajsu. Hvala, zelo ste prijazni predsedujoči, da sprejemate to vprašanje. Gospod Jana Kodak, izbirat eh, vprašal, kaj ti tudi v eh, mojem okrožju je velika rafinerija sladkorja in veliko izjemnih ukrepov, izrednih ukrepov je bilo v preteklih letih. ki so bili povezani z um, taksami, uvoznimi taksami in me zanima, če to veljalo za vse sektorje. Gospa Jana Kodakis, torej v zadnjih eh, dveh letih so bile takse za peso in tudi glukozo 75 evrov za tono, za 1,2 milijonov ton dodatnih zalog. To je bilo poprečje. Uh, za surovi sladkor pa je bilo to manj kot 900 ton, 900 tisoč ton in povprečna pristojbina je bila, če se ne motim, 183 evrov na tono. Hvala. Hvala lepa. Pa še drugo vprašanje. Gospod Tarabela. Madame Jakrna Kudakis, šeh koleg. Gospa Jana Kudakis, spoštovana kolegica. Vseeno me nekoliko čudi eh, vaš neutemeljen napad na komisijo, namreč, če je sektor rafinerij v težavah zaradi izgube delovnih mest, je ena, to je ena resnica, ampak kaj pa leta 2006 takrat se niste razburjali zaradi izgube delovnih mest na, eh, v sektorju sladkorja, ko eh, je prišlo do velike. Hm, eh, velikega prestrukturiranja znotraj tega sektorja. Tako da se mi zdi, da uporabljate dvojna merila. Danes eh, pa se odzivate v bistvu na pritisk zelo močnih lobijev. Uh, Hvala kolego. Ne, ne napadamo nikogar. Pravimo samo, da želimo enake pogoje za vse. Govorimo o evropskih delovnih mestih. 2006 je bila sprejeta zakonodaja v Evropski uniji in takrat je verjetno bila smiselna in je delovala, ampak podjetja in ustanove v Evropski uniji morajo iti naprej, saj se je situacija spremenila. Sladkorja ni dovolj za te rafinerije in zapirati morajo več dni v tednu tovarne, to je dejstvo. 4 tisoč petsto delovnih mest v Evropi bo izgubljenih in govorim o delovnih mestih ne le v Združenem kraljestvu, ampak v državah, kot je tudi Portugalska, ki trpi šele zaradi gospodarske recesije. Torej, to ni čas, da se gremo politiko. Gospe in gospodje, trenutno smo pri prijavah besedi avtorjev. Sploh še nismo pri razpravi, rad bi vas le opomnil na to. Avtori sedaj pojasnujejo svoje vprašanje komisiji. Kljub temu pa imam še eno modro kartico, ki bi jo rad posredoval gospe Jano Kodakis. Gospa Patrao bi vam rada zastavila vprašanje. Sprejmete? Da, hvala. Eh, hvala lepa. gospod predsedujoči oprostite za to da sem slabo uporabljala mikrofon. torej ne eh, bom govorila o tem kako je bilo v bosni in hercegovini. Ob tem, kar slišim, moram vprašati naslednje. Mi imamo industrijo, ki nima na voljo surovine za to, da bi delala. Leta 2006 je komisija predvidela možnost, da se za 3,3 milijone ton pove, eh, poveča proizvodnja, danes pa predvideva zgolj 1,8 milijonov ton. In zato se sprašujem, ali lahko tudi tako majhna majhno količino lahko zagotovimo? To je vprašanje, ki se zastavlja znotraj te dvorane danes. Yes, well, I... Gospa kolegica. Popolnoma se strinjam z vami, to je naš problem in to želimo sedaj rešiti. Zato tudi želimo ukrepati. Možnosti občutnega porasta uvoza iz preferencialnih držav je majhna, zato mora komisija sedaj pripraviti načrt B, da bo umirila to situacijo. Hvala. S tem nadaljujemo z govori avtorjev. Na vrsti je gospod Kapulaš Santoš. Hvala, gospod predsedujoči. Jaz bi se na začetku želel zahvaliti za to da smo odprli ta dialog in da smo pripravljeni na ta dialog. Saj eh, smo v zvezi s to temo podali že številne pobude znotraj parlamenta, vendar pa, gospa komisarka, ni dovolj sprožiti dialog, če se ne pride do rezultata, kot je bilo to do sedaj. Eh, Reforma uh, za sektor sladkorja, ki je bila sprijeta leta 2006, je povzročila še več težav pri dostopu do sirovin za um, predelavo. In poleg tega je položaj danes tudi precej drugačen od leta 2006. Takrat so bile ocene postavljene previsoko in še zlasti možnosti za uvoz iz preferencialnih držav so bile precenjene. In uh, mi se zauzemamo imamo za zaščito evropske proizvodnje in tukaj gre za številne evropske države, med njimi tudi za mojo državo Portugalsko, v katerih imamo povsem neodvisno industrijo ki ima eh, lasten dostop do surovin, kot je sladkorni trst. In zato ne moremo dopustiti, da eh, ta problem naše industrije rešuje sam trg. In eh, evropski zakonodajalec mora zato predvideti za takšne primire določene ukrepe. Ukrepe Evropske komisije niso bili dovolj eh, dobri in eh, zato moramo zagotoviti večje ravnotežje med sektorji, ki oskrbujejo področje pridelave sladkorja v Evropi, tudi v tem kontekstu gospodarske in finančne krize, eh, ki ga poznamo danes. Hvala. Sedaj pa še gospod Rubiks Alfreds kot zadnji izmed avtorjev. Ja, paldies, predsedataj. Problem z būtībā ir tā, ka Eiropas. Hvala lepa. Bistvo problema je naslednje. Evropska unija je zaradi reforme sektora sladkorja previla, prelevila Evropo iz proizvajalca sladkorja v uvoznika sladkorja. Nekateri proizvajalci menijo, da je to bilo zaradi sistema kvot, ki, ga, ki je bil uveden in to je privedlo do zaprtja marsikatere rafinerije. Tudi tri rafinerije v Latviji so bile zaprte zaradi kvot proizvajalci želijo ponovno oživitev tega sektorja sladkorja, ki ga obstoječi sistem kvot sedaj onemogoča. Enako velja za Nemčijo. E, proizvajalci sladkorja v Nemčiji so mi poslali pismo in v njem so zahtevali, da se ponovno spostavi sektor proizvodnje sladkorja in menijo, da je zato treba dvigniti kvote. Mi smo sedaj izgubili 80 odstotkov potencijalne proizvodnje. Sistem kvot eh, lahko osta, bi naj ostal do leta 2020 in želi regulirati tudi cene. To ni realistično. Mi vemo, kakšen je strošek proizvodnje na hektar In vemo, kakšno ulogo pri tem igrajo kvote. Moramo pomagati proizvajalcem sladkorja, razmisliti moramo o cenah in moramo se boriti proti oviram. Samo na ta način bomo konkurenčni na trgu. Obstoječa politika preprečuje sektorju proizvodne sladkorja, da bi rasel. Mislim, da bi morali spodbuditi proizvodnjo, spodbuditi konkurenčnost in na ta način uh, govornik je bil prekinjen. Besedo dajem uh, komisiji, ki jo zastopa gospa Redingova. Koleg eh, Čolos. Gospod predsedujoči, v imenu svojega kolega Čološa bom poskušala odgovoriti poslancem na njihova vprašanja. Dobro veste, da eh, reforma za področje sladkorja eh, je bila sprijeta novembra 2005. Njen namen pa je bil, da bi se povečal trg eh, proizvodnje sladkorja v Evropski uniji in sektor sladkorne pese ter sektor sladkornega trsa, sta bila sektorja, za katerega je bilo namenjenih 500 uh, eh, milijonov evrov. Uh, s tem smo želeli podpreti rafineriste v prehodnem triletnem obdobju, ki se je zaključilo leta 2009. Istočasno je Evropska unija omogočila dostop državam AKP uh, skupaj s varnostno klauzulo, eh, pri kateri ta uvoz iz preferencialnih držav eh, je bil omejen na 3,5 milijonov ton. STO pa je eh, to vrednost kasneje znižala na 1,8 milijard ton. Tako se je sektor sladkorja uh, in eh, proizvodnja znižala uh, že od leta 2004-2005. Zaradi tega je bilo tudi 41 odstotkov podjetij zaprtih. Uh, istočasno pa so se zmožnosti za rafiniranje sladkorja zvišale za 1,5 milijonov ton v uh, Evropski uniji in ravno tako so v zadnjih letih evropski proizvajalci se odločili še za dodačno povečanje teh zmogljivosti, kar zadeva dostop uh, preferencialnih držav, se je njihov uh, se je uvoz iz teh držav povečal za 1,8 milijonov ton. K temu je treba prišteti še vso količino sladkorja iz Brazilije in balkanskih držav, iz katerih se uvaža po zniženi stopni. In kvote v višini približno 300 tisoč ton so odprte za Centralno in Južno Ameriko in približno 400 tisoč ton je namenjenih tudi za predelane proizvodnje. Leto 2009-2010 je bilo netipično. Svetovne cene so bile više od cen v Evropski uniji, kar se ni zgodilo v zadnjih 50 letih. In zaradi tega so države AKP raje prodajale na svetovnih trgih svojo e, proizvodnjo oziroma na svojih domačih eh, trgih in niso Evropski uniji ponudile predvidenih količin. S tem se je ravnovesje v Evropski uniji okrnilo, še zlasti za potrošnike. In e, samo v takem primeru je v skladu z reformo iz leta 2005 komisija e, e, pristojna za ukrepanje. Tako je uvoz in uh, ponudba sladkorja izven kvot na trgu možna samo v takih primerjih, vendar pa je to uh, določeno s številkami. 2,35 milijonov ton uh, eh, blaga je na ta način prišlo eh, na evropski trg, od tega 1,25 milijonov iz uvoza. To je seveda nezadostno, kar zadeva sladkor in zato si številni med vami postavljate to vprašanje. Kaj to pomeni? Prvič. Eh, Rafineristi v Evropski uniji se ne povsem strinjajo s to vizijo. Drugič, kaj pomenijo številke uvoza? Pred reformo iz leta 2005 je bil uvoz eh, v višini 2,3 milijone ton, po reformi pa se je ta vrednost zvišala. Torej, če sedaj pravimo, da je manj uvoženega sladkorja in da zaradi tega bodo določene družbe imele težave, ni eh, res. In v čem je torej pravi problem? Bolj natančna analiza situacije po državah članicah in eh, po posameznih rafinerijah kaže, da je sektor rafinerij v Evropi prešel v eh, konkurenčno tržno gospodarstvo, kot eh, je bilo to zastavljeno za reformo iz leta 2005. Nekatere države članice in nekateri rafineristi so povečali svoje zmogljivosti rafiniranja, s tem so zavarovali tudi svojo oskrbo v tretjih državah. Za druge rafinerije pa ugotavljamo, da se obseg rafiniranja zmanjšuje, medtem ko se uvoz v Evropski uniji sicer povečuje. Torej gre za problem v trgovski strategiji teh podjetij. Gospe in gospodje, področje rafiniranja sladkorja v Evropski uniji spada v tržno gospodarstvo in to po reformi iz leta 2005, po prehodnem obdobju, ki se je zaključilo leta 2009. In ta usmeritev na večje število trgov je bila željena, zato se ne moremo sedaj vrniti nazaj. Komisija mora zagotavljati ravnotežje na evropskem trgu sladkorja. Uvoz sladkorja se je močno povečal od leta 2006 naprej. Dosegli smo zgodovinski nivo 4 eh, milijone ton leta 2011 in tudi eh, proizvajalci v državah AKP so temu trendu sledili. Če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 Eh, mi sprejeti in temu prilagoditi naše gospodarstvo. Težave, s katerimi se spopadajo naše rafinerije, niso povezane s pomanjkanjem sladkorja, ampak so povezane z večjo konkurenčnostjo med evropskimi rafinerijami, z uh, povečanjem zmogljivost, njihovih zmogljivosti. In to je. Ar, razlog, zakaj določene rafinerije ne delujejo s uh, svojimi polnimi zmožnostmi. Konkurenčnost je usmeritev, um, narekuje tudi usmeritev evropskega sektorja sladkorja na trgu. Evropa je postala neto uvoznica, čeprav je bila prej neto izvoznica. In, uh, To kaže na uspeh reforme, saj ni več preseška v proizvodni sladkorja. Oktobra 2011 je komisija predstavila svoj predlog za delovanje eh, scheme za sladkor v prihodnosti, pri čemer se predvideva ukinitev proizvodnih kvot in o tem je razpravljala s parlamentom in z drugimi evropskimi institucijami. In zato vas pozivam v imenu kolege Čološa, da se aktivno odzovete na to razpravo in prispevate k prihodnosti sistema kvot. Hvala. Hvala, to bomo naredili, zato smo tudi zastavili to ustno vprašanje. No, sedaj pa začenjamo razpravo z govorniki v imenu političnih skupin. Prvi je na vrsti Albert Des. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospa komisarka, kolegi in kolegice. Oskrba evropskega trga za sladkorje mora biti prednostna naloga naše sladkorne politike. Za reformo sladkornega sektorja iz leta 2006 Torej, ta reforma je povzročila, da je Evropska unija deloma postala uvoznik sladkorja oziroma je zašla v odvisnost eh, od uvoza sladkorja. Potem, ko se je proizvodnja v nekaterih pomembnih proizvajalkah sladkorja eh, znižala oziroma je upadla, eh, takrat se mi zdi, da je komisija ukrepala pravilno, dovolila je um, uvoz sladkorja brez dodatnih doja, dajatev, domačim proizvajol, proizvajalcem pa je omogočila, da so neizpolnjene kvote lahko uh, predali na trg. Komisija je torej ponudila neko ravnovesje in do te točke lahko podprem to, kar je povedala komisarka Redingova. Ta zakonodaja je namenjena temu, da bi uskladili oziroma uravnotežili proizvodno sladkorja, da bi zagotovili oskrbo evropskega trga za sladkorjem. In če je tukaj govor o brezposelnosti. Moram povedati, enako kot je povedal kolega Tarabela pri reformi sladkornega sektorja, je prišlo do izgube številnih delovnih mest. Tudi v mojem volilnem okrožju se je zgodilo, da smo morali zapreti veliko rafinerijo. Torej, tukaj je potrebno zagotoviti neko ravnovesje in zato mislim, da bi bilo dobro, če bi to reformo ohranili do leta 2020. Gospod Latvort vam želi zastaviti vprašanje v okviru postopka z modrim kartonom. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ali lahko vprašam gospoda Desa naslednje? On je povedal, da problemi izhajajo iz visokih cen sladkorja ali lahko sprejme to, da so cene sladkora v Evropi 64 odstotkov više kot drugod po svetu. Skoraj za 40 odstotkov so, so zrasle cene od uvedbe reforme leta 2010. Cene v Evropi se višajo, cene po svetu pa upada. Se pravi, ne gre za problem visokih cen po svetu. In drugič, ali lahko sprejme tudi to, da je od, bila otežena proizvodnja iz sladkornega trsa, medtem ko so se zvišali stroški proizvodnje sladkorja, belega sladkorja iz, rdeče pes, eh, iz pese. Prosite. Hvala lepa. Prej smo imeli v Evropi veliko previsoke cene sladkorja. Z reformo iz leta 2010 so se cene trsa znižale, zato so gojitelji trsa utrpeli velike izgube. V nekem trenutku so bile svetovne cene sladkorja veliko više kot pa naprimer v Nemčiji in takrat ni nihče uvažal iz preferenčnih držav, zato je prihajalo do velikih neravnovesij. Kolegi, se želim povedati na naslednje. Če bi v Evropi o, odpravili kvote sladkorja, potem bomo še bolj izpostavljeni nihanjem cen in uh, potrošniki bodo pri tem plačali ceno za to. Hvala lepa, sedaj prihajamo na govor gospoda Trabile. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, svoje mnenje sem že izrazil, ko sem e, uporabil modri karton, zato se čudim ob tem, kar sem slišal o, v zvezi s tem, kar govorite o velikih rafinerijah. In gospa Redengova je dobro obrazložila, da je komisija sicer želela zagotoviti primerno oskrbo s sladkorjem za naše potrošnike in želela je tudi vzpostaviti ravnovesje na našem trgu, vendar pa je e, reagirala nekoliko hitro tudi s svojim sistemom kvot, s katerim je mogoče želela prispevati tudi k ustvarjanju novih delovnih mest, zlasti z povečevanjem kvot. Ampak v prihodnosti je gotovo želela predvsem e, vzpostaviti nadzor nad proizvodnjo. Saj smo v preteklosti eh, videli, kaj se je dogajalo, kako so nihale cene, na kar so vplivali predvsem sami proizvajalci. Tako da gre tukaj predvsem za eh, neko obvladovanje trga in upam, da bomo v prihodnosti dejansko videli, da bodo kvote prilagojene realnosti na tem trgu, zato da bo evropska industrija imela tudi res kaj od tega. Hvala, gospa Brita Reimers. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, gospa komisarka. Z zadnjo reformo trga sladkorja smo stopili na pravilno pot. Industrija se je prilagodila trgu, ampak pritožbe vseh strani kažejo na to, da bi morali trg sladkorja še bolj razviti. Napovedi komisije namreč niso bile točne. Države AKP sladkorja niso dostavljale v Evropo, ampak drugam, kajti tudi svetovni trgi so se pač masivno spremenili v zadnjih letih. Drugače, kot je bilo predvideno. Popraševanje v tretjih državah je zraslo, tega nismo mogli napovedati in to pomeni, da je zrasla potreba po sladkorju po vsem svetu. Zato se je, bi temu morala prilagoditi tudi Evropa. Problem je naslednji. Eh, tudi proizvajalci se prilagajajo trgu, razmišljajo o alternativni proizvodni, to pomeni naprimer pri meni, pri nas v Nemčiji, se nekateri proizvajalci odločajo za proizvodnjo obnovljivih virov energije, ne pa za proizvodnjo sladkornega trsa. Zato se moramo vprašati, ali ni napočil trenutek za to, da omaknemo kvote sladkorja in vidimo, kako se bo potem trg razvijal v prihodnosti. Hvala lepa, gospod James Nikos, naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je jasno, da je današnja razprava dobra, čeprav se udeležuje malo ljudi. E, ta razprava je zelo aktualna. Čestitam avtorjem, ki so zahtevali to razpravo. Uspeh sladkorne reforme z, uvodbo, z uvedbo kvot se je izkazal za neresničnega. Veliko rafinarije je moralo zapreti urata in mi smo danes neto uvoznik sladkorja. To, po mojem mnenju, ni spremljivo. Prav tako se moramo ukvarjati z vprašanjem eh, kakovosti oziroma razlike med eh, posameznimi vrstami sladkorja. Proizvodnja iz trsa se znižuje zaradi pomankanja surovin. Kdo torej lahko um, izravna ta pomankanja? komisija za svojimi ukrepi ogroža tudi delovna mesta, kar si sedaj v Evropi ne moremo dovoliti. Hvala lepa. Naslednji je gospod Agnew John Stewart. Hvala lepa. Primerjati moramo to, kar pravi komisija za svojimi šir, o svojih širnih, eh, širših ciljih o zaposlovanju, o reformah in o rasti in kaj pravijo o sladkorju. Gospod eh, Barozo in pa predsednik eh, Van Rompuy sta govorila o konferenci o zaposlovanju v Evropski uniji in eh, govorila sta o tem, kako huda je situacija v Evropi. Ampak niče ni govoril o tem, da imajo Norveška, Švica. In pa nekatere druge države, nečlanice Evropske unije, večje um, stopnje zaposlenosti kot katerakoli druga država v Evropske unije, tudi Nemčija. Tudi zato, ker niso posegale v svoj sektor proizvodne sladkorja. Kvote so utemeljene na neresničnih napovedih, ki jih je komisija pripravila leta 2010. Če želi komisija, da ostane sladkor na voljo po dosegljivih cenah in eh, ohraniti delovna mesta, zakaj potem podpira ukrepe, ki povzročajo, da je sladkor dražji. Eh, gospod Degufti je nedavno govoril tudi o pomembnosti poglobitve tržgovanja Evropske unije s tretjimi državami. Eh, to bi naj okrepilo BDP Evropske unije. Um, to, da omejujemo uvoz sladkorja iz tretjih držav, se zdi čuden ukrep, če želimo okrepiti trgovanje z njimi. Komisija je tukaj omenila bilateralne pogodbe z državami iz Centralne Amerike. Um, na ta način naj bi zato s tem trgovanjem uh, nadomestili pomankanje sladkorja v državah AKP, AKP in drugih manj razvitih državah. Vendar pa s tem ne moremo nadomestiti več kot pet ton uh, izgubljenega na tradicionalni način eh, pridobljenega sladkorja. Naš parlament je to točko osvetljiv v razpravi, ko smo raziskali sistem eh, sladkornih kvot, ki ga je uvedla Evropska unija. Upam, da bodo vsi, eh, vsa ta dejstva pripravila komisijo do tega, da se bo končno zbudila in a, pomagala proizvajalcem sladkorja. Hvala lepa, še enkrat se obračam na kolega Nikolsona. Ko sem pozval k besedi gospoda Agnjova, sem šele opazil, da je gospa Jana Kudakis e, želela zastaviti gospodu Nikolsonu vprašanje v okviru postopka z modrim kartonom. Gospod Nikolson, izpremete vprašanje? Da, izvolite. No, Hvala lepa. To ni prijazna modra kartica. Nažalost imam veliko vprašanj brez odgovora. Ni krivda komisarka Reringove, da je morala pripraviti svoj govor. Zato sprašujem kolega, ki se ukvarja s kmetijstvom. Nedavno smo imeli uh, sestanek z komisarjem Čolosom. Uh, spraševali smo ga, ali bo vzpostavil delovno skupino v zvezi s tem, kakšen je napredek v zvezi s tem. Hvala lepa, naj povem, da mi je v veselje spregovoriti za gospodom Egnjovom, ki me je kregal, ker nisem prav izgovoril njegovega imena, ampak da mi je to sedaj uspelo. Zahvaljujem se gospe Jana Kodaki za njeno vprašanje. Mislim, da bo delovna skupina pravilni korak naprej. Moramo se zazreti za prihodnost, moramo popraviti napake iz preteklosti in se zazreti v prihodnost. Hvala. Dankeschön, Herr Ciao Ferreira. Gospod Ciao Ferreira. Hvala. Zadnja reforma na, za sektor sladkorja je spodkopala proizvodnjo sladkorja iz sladkorne pese na portugalskem. To je močno vplivalo na e, proizvodnjo in potrošnjo sladkorja na našem nacionalnem trgu, saj je na mednarodnem trgu bilo težko priti do te surovine zaradi razpoložljivosti in cen. Uh, Številne rafinerije so izvedle velike naložbe v uh, svoje strukture, vendar pa zaradi pomankanja surovine sedaj ne morejo polno delovati in tega ne moremo skrivati. V takšnih okoliščinah je nujno s sistemom kvot zagotoviti, da bodo vse države lahko polno izkoristile svoje proizvodne možnosti za predelavo sladkorne pese. E, hvala lepa. Hvala, gospod Stojanov госпожо рединг моля ви отидете при комисаря ciolo който е написал това дълго изказване което вие ни прочетохте и му кажете да спре да играе игрички с нас защото тези игрички на тя... Hvala, lahko prosim gospodu Čolesu, ki je napisal ta govor, poveste naj se neha igrati igrice, kaj ti to ogroža na tisoče brezposelnih in to pomeni, da bodo ljudje lačni v Evropski uniji. Uh, ni dovolj dobro, da nam poveste, da se zadeve izboljšujejo, ker gre tu za tržno ekonomijo, če je pol sektorja pod protekcionističnim režimom, drugi del pa je bil popolnoma strt. Današnja razprava, ki jo imamo ob enajstih, pa kaže, kako pomembna je ta zadeva. Tu smo zato, da vas vprašamo naše vprašanje, da, va, da, da vas prosimo, ali lahko nas prosim začnete jemati resno. Hvala. Danke, Hvala. Modro kartico sem prijel za vas, jo sprejmete. Izvolite. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Želel bi samo, da nam gospod Stojanov obrazloži, kje so ti, ta, ti tisoči delovnih mest, ki so bila ukinjena oziroma ki bi se lahko ukinila. Da, kolega, doma, Hvala lepa. Torej, to, kar imam v mislih, je to, kar smo slišali. Torej, problem obstaja v, obstaja v enajstih državah članah članicah začenši z Bolgarijo, Romunijo, državo komisarja Čoleša, Portugalska, Italija, Združeno kraljestvo, celo Finska, vsi se spopadajo z istimi težavami in to vpliva na celotno Evropsko unijo, številne države, na številne države članice. In uh, tu je ogroženih več kot 4000 delovnih mest. Torej, gre tudi na tisoče dr, eh, članov družinskih, ki bojo izgubili svoj prihodek. Gospod Dantan, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Reforma iz leta 2006 je zasledovala cilj, da izboljša konkurenčnost eh, sektorja sladkorne pese v Evropi. Zato so bile potrebne velike žrtve. Eh, na ravni človeških virov in ozemelj. Tovarne so bile zaprte, številna področja so se popolnoma odpovedala predelavi eh, sladkorne pese in sladkorni trs je eh, sedaj prednjači v, na tem trgu. Preferencijali so bili odobreni našim tradicionalnim partnerjem iz držav AKP in uh, trg sladkorja je potencialno odprt. Vendar pa to ni dovolj dobra utemeljitev za zahteve eh, rafinerij, ki so se zauzemale in se zauzemajo za to, da se današnji sistem vendarle ohrani in da ga reforma eh, SKP ne spremeni čeprav je že reforma iz leta 2010, o kateri smo glasovali leta 2011, vodila v to smer. Torej, res je, da želimo in moramo ohraniti delovna mesta v Evropi in zaščititi naše proizvajalce, vendar pa. In zato moramo spodbujati naše kmetijstvo tudi zato, da bomo zagotovili preskrbo naših potrošnikov. Hvala, gospod Latford. Torej, gospa Redingova ni edina tukaj, ki se ne ukvarja z kmetijstvom. No, reforma, ki je bila sprejeta 2006, zagotovo ni pokazala pravih rezultatov. Skoraj tisoč delovnih mest, gospod Antan, je prizadetih v mojem okrožju. Proizvajalci so prejeli na tisoče uh, evrov podpore v enem letu v primerjavi z drugimi proizvajalci. In tu gre za oligarhičen uh, trg, ne pa za konkurenčno. In, uh, cene niso se gibale pravilno zaradi tega, ker se proizvodnja ni mogla ustrezno uh, prilagajati. Tudi dobavite, tradicionalni dobavitelji uh, sladkornega trsa uh, tukaj trpijo, ker je vse skupaj zelo polno predsotkov in sistem ni dober. Hvala lepa. Na sisti seznamu pa je sedaj gospod Vložovič. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, gospa komisarka. Vprašanje ureditve trga sladkorja ni uspešno. Plačujemo več kot smo, proizvodna je bila uničena in Poljska je zelo uh, jasen primer tega v nekaterih eh, predeljih, kjer so tradicionalno proizvajali sladkorno peso, je bila proizvodna ukinjena in lahko rečemo, da je bila ta veja kmetijstva uničena. Poljska, ki namesto, da bi bila izvoznica sladkorja, mora sedaj kupovati velike količine sladkorja letno. Torej, ukrepi komisije gredo ravno v obratno smer in komisija predlaga, da bi se trg liberaliziral. Zato me zanima, ali Komisija ne predvideva, da bi to pomenilo krepitev položaja dominantnih podjetij na trgu, majhni proizvajalci pa bodo uničeni. Ali ne bi bilo bolje, če bi se počasi premaknili stran od obstoječega sistema, da ne bomo povzročili šoka na trgu? In morda bi bilo boljše okrepiti mej, omejitve na mero, pa da se liberalizira trg takoj. Hvala. Hvala lepa. Sedaj gospod Omarži. Monsieur le Président, merci. Madame la Commissaire, dans ce débat sur le... Gospod predsedujoči, hvala. Rad bi vas opomnil na situacijo tudi obrobnih regij in regije, ki so zelo močno trpele zaradi reforme 2006. In če ne bi prišlo do nadomestila na nacionalni ravni, bi sladkorni sektor na teh otokih propadel. Treba ga je bilo zaščititi pred uničujočimi učinki. sistema po reformi. Zato pozivam Evropski parlament, odbor za kmetijstvo in pa komisijo, da upoštevajo tudi situacijo najbolj obrobnih regij. Naprimer, otoče Reunion imajo samo še dve plantaži. Hvala, gospod Nikolesko. Mulțumesc, domnule președinte. Problema sectorului zahărului este mult mai amplă decât. Hvala lepa. Problem sectorului sladcoria este bistveno širši kot razprava, ki jo imamo danes in tu ne gre samo za sladkorni trs. Romunija ima le toliko, da lahko zadovoli 20 odstotkov domače, po, ga popraševanje, proizvodnja pa je omejena zaradi kvot. 20 odstotkov je zagotovljenih z rafinerijo uvoženega sladkornega trsa in v preteklih letih ni imela Romunija probleme le z surovinami, ampak tudi zaradi tržnega položaja. Kvote pomenijo, da imamo stroge omejitve pri verih eh, surovin in da ni jamstva, da bomo lahko tako nadaljevali. Komisija še ni podala dobrega predloga, ki bi zagotovil dolgo in srednjeročno preživetje predelovalcev, da bi lahko tudi načrtovali svojo proizvodno. To pa pomeni, da rafinerije ne delajo s polno paro in da ne morejo pokriti niti stroškov. Kar se tiče izdelkov iz uvoženega sladkornega trsa, moramo nujno um, spremeniti ukrepe, zato da bomo ohranili naše rafinerije, drugače bomo morali kar stotstotno uvažati. Hvala. Ura je že pozna, zato bom sedaj eh, dal besedo samo še tistim, ki še niso imeli priložnosti um, spregovoriti. To so tri osebe in uh, začel bo gospod Jar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda bi bilo najbolje, če bi za sladkorno peso ne bi potrebovali več tržne ureditve, kajti vsak eh, tržni red tudi ima svoje slavosti, vendar pa se strinja tudi z večino v odboru, ki pravi, da ne moremo zaupati cenam na svetovnem trgu in zato se bomo v našem odboru strinjali z kvotami za še naprej. Vendar pa, če priznamo, da imamo tri stebre pri proizvodni sladkorja, Torej najprej sladkorna pesa, pa izoglukoza, pa uvožen sladkor. Potem se bomo v odboru skupaj z eh, komisijo lahko ukvarjali z uvoženim sladkorjem in to bi bil tudi izhod za vse, da se res ustvari neko stabilnost v tem sektorju. Seveda pa bi bilo najbolje, če kvot sploh ne bi potrebovali, vendar pa jih bomo v interesu naših kmetov morali podaljšati. Hvala, gospod Paška. Hvala predsedujoči, podpredsednica komisije. Dejstvo, da v nekaterih državah članicah sladkor postaja pomankljiva roba in zaradi špekulacij v cen so cene porasle v nebo. To kaže na to, da reforma 2006 ni uspela. Predelava sladkorja je oziroma ta reforma je vodila k zaprtju eh, tovarn v naši državi in veliko delovnih mest je bilo izgubljenih in to zaradi napačnih eh, odločitev v preteklosti in zato moramo spremeniti uh, ukrepe, ki so vodile do te situacije v Evropi. Uh, Komisija se mora tu odzvati in spodbuditi zaposlovanje in rast, zato moramo nujno pregledati ureditev kvot, zato da bomo zagotovili, da ne bo prihajalo do neenakosti in napetosti na notranjem trgu. Hvala, gospa Basesko. Hvala lepa. Reforma sladkornega sektorja, ki je bila izvedena 2006-2007, sedaj kaže svoje meje. Prezvodna na evropski ravni je bistveno upadla in veliko držav članic je začelo uvažati sladkor. Pred nekaj leti pa smo bili neto izvozniki. Isto velja za Romunijo, kjer ne moremo več zadostiti domačemu popraševanju za domačo proizvodnjo. Skupna kmetijska politika bo morala v prihodnosti upoštevati vse te dejstva in sistem kvot bo treba prilagoditi realnim stopnjam proizvodnje in potrošnje v državah članicah. Komisija bo morala tudi zagotoviti pošteno konkurenco med različnimi proizvajalci sladkorja. Tu govorim o predelovalcih eh, sladkornega trsa, ki imajo hude težave pri dobavah eh, surovin. Hvala še eno modro kartico za zaključek, ki jo upam, da sprejmete. Gospa kolegica, izvolite znaša pred uma situação tão grave como. Hvala lepa. Ob eh, tako hudi situaciji, s kakršno se sooča Romunija in kakršno poznamo tudi na portugalskem, pač ne moremo čakati na nove ukrepe in na zaključek reforme SKP. Eh, potrebujemo takojšnje ukrepe, pa čeprav bodo začasni, ampak takojšnje ukrepe rabimo zato, da bomo ta sektor temu sektoru nekoliko pomagali. Hvala. Eh, gospod predsedujoči, nisem rekla, da sprejemam vprašanje od kolegice, zelo obžalujem, ampak eh, zelo pozno je in zelo sem utrujena. Hvala. Komisarka Redingova. Monsieur le Président, euh, Eh, Gospod predsedujoči, ta razprava je dokazala, da res obstaja razkol med gojitelji sladkorne pese in na drugi strani med refinerijami, ki uporabljajo uvožen sladkorni trs. To kaže, da so potrebne določene prilagoditve, ki bodo lahko tudi boleče. Uh, To področje je sedaj dosti bolj konkurenčno in uh, vsi, ki na njem delujejo, se bodo morali temu prilagoditi. To so namreč pravila, o katerih smo se sporozumeli in ko govorim, da smo se mi sporozumeli, to pomeni komisija, parlament in svet. Treba je seveda zagotoviti, Eh, in zagotavljamo, da bo komisija sprejela vse potrebne zaveze za to, da bo oskrba v Evropski uniji zadostna. Leta 2005 eh, je uvoz predstavljal 2,3 milijone ton. Danes eh, pa eh, znaša od 2,5 do 3,1 milijona ton biti nek. Hvala, s tem je razprava zaključena. Nasled, nadaljevali bomo jutri 12. septembra ob 9. Dnevni red je bil objavljen in je dostopen na spletnih straneh Evropskega parlamenta. Današnje zasedanje pa je zaključeno. Lep večer.